Uh, Gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Listina o temeljnih svoboščinah nas uh, spominja na to, da Unija temelji na nedeljivih univerzalnih vrednotah človeškega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti. Evropska unija temelji na načeljih demokracije in pravne države. Posameznika postavlja v središče svojih dejanj z konceptom državljanstva Evropske unije in z prostorom svobode, varnosti in pravice. To poglavje opisuje tudi, kaj je bistvo Evropske unije in določa tudi naše poslanstvo na področju priseljevanja in notranjih zadev. Realnost pa tukaj predstavlja velik izziv in eh, naše sodelovanje bo postavilo na preizkus samo zakonitost evropske obljube in integritete. Kakšna je danes eh, realnost? geopolitične okoliščine se zelo hitro spreminjajo, soočani smo z novo teroristično grožnjo džihadizma, evropsko gospodarstvo se z velikimi težavami skuša izviti iz krize. Prav tako imamo starajoči se kontinent v svetu, ki je poln mladih. Vedno več je tudi beguncev, ki iščejo varnost v Evropski uniji. Prav tako se soočamo z različnimi oblikami kriminala, ki ne pozna meja in z trajnimi humanitarnimi krizami na samih mejah te krize so v naskrižju za našo kulturno in zgodovinsko dediščino. Prav, pa se z, prav tako pa se soočamo z vedno večjim nezadovoljstvom evropskih državljanov. Naj bom jasen od vsega začetka. Odgovor na te izzive ne sme biti nekakšna trdnjava Evrope. Zgodovina je pokazala, da trdnjave, ki bi naj ščitile pred zunanjimi grožnjami, na koncu postanejo trdnjave, ki zasužnjujejo tiste, ki bi jih pravzaprav naj zaščitile in prav tako vodijo do izolacije. Evropa lahko napreduje samo, če bo omogočala mobilnost idej, blaga in ljudi. Odprtost in varnost sta stebra evropske integracije. In to bo tudi poslanstvo komisije na področju preseljevanja in notranjih zadev. Naše poslanstvo je jasno. Um, omogočiti moramo mobilnost in zagotoviti varnost uh, v Evropi, ki mora rasti brez eh, strahu. V tem smislu moramo zaščititi identiteto Evropske unije. Evropska unija mora ostati tisti prostor na svetu, kjer bodo še vedno zagotovljene temeljne svoboščine in pravice. Potrebujemo usmerjene politike, zato da bomo lahko privlačili talentirano delovno silo, ki jo lahko. Uh, um, ki jo potrebuje vsaka posamezna država članica. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija podpirala gladko integracijo priseljencev v naših družbah. Prav tako moramo zagotoviti, da bosta kriminal in terorizem ostala zunaj naših meja in da se bomo proti tema dvema pojavoma učinkovito borili. Gospe in gospodje, ko gre za priseljevanje in notranje zadeve, moramo ukrepati skupaj. Če ne bomo ukrepali skupaj kot Unija, se ne bo spremenilo nič. Če me boste potrdili za komisarja, bom računal na vaš odbor, odbor za državljanske svoboščine. Ponosen sem na to, da sem kandidat za prvega komisarja za priseljevanje. To povdarja zavezanost predsednika Junkerja in nove komisije, da se sooči z eh, ključnimi izzivi priseljevanja. Soočeni smo z vedno večjimi številkami eh, ljudi, ki iščejo zaščito znotraj naših meja. Kot Unija moramo biti zavezani ohranjanju osnovnih, univerzalnih, temeljnih svoboščin in zato moramo pomagati in zaščititi tudi tiste begunce, ki so pobegnili pred vojno. Zaščititi moramo tudi pravice iskalcev azila in spoštovati moramo pravice o nevračanju oseb. Evropski parlament je pomembno prispeval k, upost k vzpostavitvi skupnega, robustnega azilnega sistema. Sedaj imamo na tem področju obsežen pravni okvir in naša prednostna naloga bo zagotoviti, da bodo vse države spoštovali ta načela na enoten način. O nekaterih področjih bomo morali še razpravljati naprimer o možnosti enotnega statusa, ki bi veljal po celotni Evropski uniji. Glede na pregled, zdravstveni pregled dublinskega sistema bomo analizirali, kakšni morajo biti naši nadaljni koraki. Danes eh, smo slišali novice o begunci, ki prihajajo na naše obale. Uh, in slišimo zgodbe o ljudeh, o obupanih ljudeh, ki se odpravijo na zelo tvegana potovanja čez Mediteran, zato da bi prišli do Evropske unije. Ohraniti moramo naš azilni sistem in, se, in hkrati pomagati tudi tistim, ki se soočajo z velikimi pritiski na njihov azilni sistem. To je možno samo, če si bodo države članice med seboj zaupale in če bo vsaka prevzela svojo odgovornost. Zavedam se dejstva, da večina beguncev in iskalcev mednarodne zaščite se pravzaprav nahaja v državah v razvoju zunaj meja Evropske unije, ki so prav tako soočene z hudimi izzivi. Zato se naša solidarnost ne sme ustaviti na mejah Evropske unije. Po mojem mnenju bi morala Evropska unija narediti več zato da bi pomagala tistim regijam in sosednjim državam, odkuder izhaja največ beguncev. Sam bom tesno sodeloval z mojimi kolegi, z podpredsednico Mogherini in z drugimi pristojnimi komisarji. Prizadevali si bomo za vseobsegajočo politiko glede priseljevanja in azila. Prav tako želim pozvati države članice naj sprejmejo več beguncev iz tretjih držav. Nastanitev beguncev je eden izmed najplemenitejših znakov velikodušnosti napram tretjim državam, ki se soočajo z velikim številom beguncev. Evropska unija lahko pomaga tistim, ki so v težavah ampak to samo na ta način, da se bori proti nezakonitemu priseljevanju ob polnemu spoštovanju temeljnih pravic. To pomeni, da mora zavrnjene prosilce za azil um, na ustrezen način vrniti v izvorne države. Prav tako pa moramo poskrbeti za integracijo begunca in prosilca za azil v naših državah. Okrepiti bomo morali z eh, državami izvora beguncev, z eh, tranzitnimi državami in pa z mednarodnimi in nevladnimi organizacijami. Prav tako moramo predvideti možnost zakonitega vstopa v Evropsko unijo. Spodbujati moramo mobilnost in integracijo. Evropa je del globaliziranega, močno med seboj povezanega sveta, kjer eh, bo vedno več mobilnosti. Oceniti moramo eh, evropski delovni trg in identificirati, kje obstajajo pomankljivosti delovne sile. Evropska unija potrebuje ljudi, ki delajo v najrazličnejših sektorjih. Želim, da bi sodelovali v rednem dialogu z vsemi udeleženimi stranmi, z državami članicami, z sindikati in z podjetji. Potrebujem evropsko platformo, ki bo usklajevala takšen dialog prva leta izvajanja direktive o modrem kartonu so pokazala na številne pomankljivosti. To smo že izpostavili v prejšnjem mandatu komisije v priporočilih. Sam se bom zauzemal uh, za to, da bodo ta priporočila veljala tudi v letu 2015. In še daj še nekaj besed o Schengenu. To je eden izmed glavnih dosežkov Evropske unije in zato moramo uh, še naprej vzdrževati nenadzor na notranjih meja Evropske unije države članice so odgovorne za nadzor na zunanjih meja. Agencijo Frontex pa moramo uporabiti za uh, pomoč pri tem nadzoru. Prašujem se, če so inštrumenti, ki jih imamo na voljo, tukaj dovolj. Evrop, institucije bi morale začeti. Um, razpravo o Frontexu in o možnosti učinkovitega nadzora na zonanih meja. In zato je pomembno, da smo se sposobni odzivati in se problema lotevati holistično. Učinkovito obvladovanje meja od nas zahteva, da uporabljamo sodobne tehnologije. Bolje moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja digitalna tehnologija za obvladovanje mobilnosti. Boj proti tihotapljenju ljudi ostaja prioriteta. Tiste, ki izkoriščajo potrebe ljudi v stiski, take ljudi moramo pripeljati pred roko pravice. In sodobno suženstvo Trgovanje z ljudmi je nekaj, prozoper kar se moramo boriti. Predvsem gre tu znotraj za boj proti organiziranemu kriminalu znotraj EU, pa tudi izven in zato potrebujemo globalen pristop. Državljani se bojijo, da je njihova varnost ogrožena zaradi terorizma in nasilja. V času konfliktov v naši okoliščini in zaradi grožnje tujih borcev se moramo bolje boriti proti organiziranemu kriminalu. Kriminal potuje posod po Evropi in spodkopava naše družbe in gospodarstvo. Potrebujemo posodobljen okvir za evropsko ukrepanje in osredotočiti se moramo na spoštovanje temeljnih eh, pravic in na boljše sinergije pri našem zunanjem delovanju. Ukrepi proti kibernetskemu kriminalu bodo. Eh, olajšali delo podjetjem in drugim organizacijam. Enako velja za boj proti eh, trgovanju z drogami in eh, tihotapljenju. Na ta način bodo podjetja bolje izkoristila notranji trg in se bodo izognila izgubam. Spoštovani poslanci, ohranjanje podatkov je instrument, o katerem smo na veliko razpravljali. Sedaj imamo na tem področju tudi sodbo Evropskega sodišča. Preučiti bomo morali najboljše možnosti za ukrepe naprej in spoštovati načela iz sodbe, načelo sorazmernosti in pa pravico do, osebn, do zaščite osebnih podatkov. Eh, ter spoštovati bomo morali tudi druge vrednote, ki so nam drage. Nedavni dogodki so pokazali, da smo soočeni za novo grožnjo terorizma. Uloga Evropske unije je, da pomaga državam članicam pri boju proti tem eh, grožnjam. Eh, delovati moramo na področju preprečevanja radikalizacije in moramo se lotiti tega problema pri samem izvoru. Sodelovanje policije in izmenjava informacije, hrbtenica Mm, evropskega boja proti kriminalu. In tukaj nas čaka še veliko možnosti za izboljšave. Gospe in gospodje, nam, nameravam tesno sodelovati z vami, zato da bomo lahko skupaj dosegli otipljive rezultate. Če želimo, da so naše politike na področju priseljevanja in notranjih zadev uspešne, se moramo sredotočiti na tista področja, kjer lahko delujemo skupaj, zato da poskrbimo za spremembe in spoštovanje človekovih pravic. Če me boste potrdili za komisarja, bom eh, sodeloval z pristojnim komisarjem. Uh, v svojem mandatu bom eh, pripravil ustrezne smernice in priporočila, sodeloval bom z gospod podpredsednico in drugimi člani kolegija. Kot komisar si bom, eh, pridru, si bom prizadeval za spoštovanje temeljnih svoboščin, listine o temeljnih svoboščinah, Um, in spoštovanje evropske integritete. Ne želimo, da bi evropske državljane obdajale administrativne stene. Uh, soočiti si moramo z izzivi, ki so pred nami na strajen način. Skupaj nam lahko to uspe. Na ta način bomo lahko uspešno opravljali mandat, ki so nam ga podelili evropski državljani. Želimo, da je Evropska unija prostor dobrobiti in napredka za vse državljane. To je naša moralna odgovornost. Hvala lepa.